potem še odbor za pravne zadeve, ta je opravil preverjanje dokumentov gospoda Pejna, gospe Mobarek, gospoda Pope, gospoda Ademova, gospe Jaroke in gospoda Palmerja. Predlagal je, da se njihovi mandati potrdijo, 5., 8., 13., 14., 15. septembra in 3. oktobra začnejo teči mandati za prej nam vedene kolege. Če nima nihče nobenih pripomb, potem so.